že 20 minut zamujamo in to nam je že ušlo izpod nadzora. Ok, ten uh, Vox Populi so. Dobro, Vox Populi je odločil. Tako da bomo kar začeli. Naj kar začnemo z glasovanjem. Start, I think. Our chairman is coming in few minutes. Naš predsednik prihaja, tukaj bo čez nekaj minut. Stop, Predsedujoči, vseeno lahko uh, vi začnete in potem predate predsedovanje. Dobro, kolegi, pa začnimo. Uh, prvo glasovanje. Razrešnica za leto 2012, eh, splošni proračun za e SZD, poročevalka je gospa Muniz. Želite spregovoriti? Ne. Uh, Dobro, potem pa začnimo. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe ena. A, ta postane brezpredmeten. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem, kdo je za?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 konec eh, glasovanja. 37 za, 39 jih je za, ker sta dva brez kartice, 3 je proti, 4 je vzdržani glasovi. Čestitke poročavki. Thank hm? you.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 za eh, ministre za zunanje zadeve uh, o Ukrajini in sicer včeraj po sestanku. Še enkrat smo se morali pogovoriti uh, o zadevah, zlasti o nastopu gospe Eščan tukaj. Sedaj pa imamo osnutek mnenja, razrešnica 12 in tako naprej. Torej, uh, predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Dve. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Kompromis ena, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Uh, ustni predlog spremembe ena, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Potem osem, kdo je za? Proti vzdržani. Še enkrat, kdo je za 8? Proti, zdržani, zavrnen. 9, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Deset. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Elektronsko glasovanje o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za pet vzdržanih sprejeto. Sedaj pa priporočilo svetu Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje gospoda Watsona. Sir Graham. Gospod predsednik, imel bi prošnjo. Politične skupine so razpravljale in na tej podlagi bi želeli spremeniti naslov tega poročila, tako da bi šlo tukaj za uporabo radiotelevizije v diplomaciji Evropske unije, ne pa o uporabi radiotelevizije kot orodje v diplomaciji Evropske unije. Konferenca predsednikov je to podprla, gospod predsednik. Vse, kar potrebujejo, je uradna prošnja iz, uradna prošnja iz odbora in to podpirajo tudi vse politične skupine. Kaj je namen te spremembe? Pravilno so upozorili na to, da če bomo uporabljali besedo urodje v diplomaciji, bo do to morda razumeli, ko da se zauzimamo, da bo, da se zauzimamo za propagando Evropske unije preko radiotelevizije. Nekateri kolegi iz vrst Evropske ljudske stranke včeraj, zlasti gospa, se zauzimajo za to, da bi um, odložili poročilo prav zaradi tega. Jaz pa sem za to, da tega ne bi odložili. Za nami sta dve razpravi v odboru. Imeli smo dve srečni poročevalce v senci in upam, da Eh, me bodo kolegi podprli, da je to priporočilo, da bi morali sa tem nadaljevati, kajti upam, da bomo eh, na drugem plenarnem zasedanju v februarju o tem lahko tudi glasovali. Zahvaljujem pa se kolegom za podporo pred tem poročilu. Mislim, da je to poročilo, ki ga kolege lahko podprl. Ja, če tudi bi spremenili eh, naslov, je tukaj še vedno nesporazum in ne vem, zakaj Eh, izdelujemo to poročilo pred eh, parlamentarnimi volitvami, ki je polno nesporazumov. Vsak lahko reče, da nam lahko pravzaprav um, učita oziroma da učita, da, izvaja, da želimo izvajati propagando Evropske unije. In pravzaprav jim nudimo urodje, s katerim nas bodo potovkli. Dovolite primer. Imamo kompromis in običajno ne moremo imeti ločenega glasovanja pri kompromisu. Tukaj je zapisano izdelati um, evropsko uh, listino za uh, radio televizijo in pa spodbujanje objektivnosti informacij kot in pa tudi najviše standarde um, novinarskega vedenja. Ampak kdo naj izdela to medijsko listino? Vse skupaj je konstrukt in sicer iz dobre volje o samoumevnostih, ki pa jih lahko eh, tolmačimo na različne načine. Gospod Watson, vi prihajate iz Velike Britanije. Vsak dan vam bo gospod Faraš učitev besede iz tega poročila in vsem drugim tudi. In zato nujno predlagam, da bi umaknili to poročilo. Sicer pa vam predlagam, da na koncu tega poročila ne podpremo, kajti mislim, da um, si delamo medvedjo uslugo. Žal mi je, da se nisem prej s tem ukvarjala, nisem vedela, da bo to poročilo res prestalo na dnevnem redu. Tudi nisem vedela, vedela da se bo naše poročilo, da naš odbor s tem ukvarja. Se upravičujem, da sem tako pozna, ampak nikoli ni prepozno, da ustavimo nekaj, kar nam bo vsem škodilo. Prosim, preberite besedilo. To nam bo škodilo. Merci infiniment, monsieur le Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi dejal, da sem tudi jaz zvedel za stališče kolegice Doris Pak po drugi razpravi, ki je bila organizirana včeraj. Osebno menim, da gre za dobro kompromisno besedilo. Razumem strah, uh, uh, moram pa reči, da se ne strinjam s tem. Kar pa piše v kompromisu o listini, torej besedilo ne zahteva sprejem take listine. Po drugi strani pa je to tudi poziv k neutralnosti in objektivnosti. In, uh, ne vem, kako naj bi to škodilo. Neutralnost eh, ni nekaj, kar bi predstavljalo grožnjo. Eh, Kaj ti tu ni nobene presile? Obžalujem pa tudi dejstvo, da odbor za kulturo ni povedal svojega mnenja v zvezi s tem. Po razpravah, ki smo jih imeli, eh, Eh, z gospodom Watsonom, mi poročevalci v senci, torej menimo, da je besedilo dobro in če spremenimo naslov, je celo bolje kot eh, to, kar smo sprejeli v prejšnjih eh, poročilih o medijih. Mislim, da se ne smemo bati, da izrečemo to, kar verjamemo v zvezi z svobodo medijev in volilnega konteksta. Ne smemo se bati tega, da bi Farage ali pa kdorkoli manipuliral eh, vse to. E, kajti do manipulacij itak prihaja in temu se ne moremo izogniti. Mislim, da se ne smemo bati tega, da bi sprejeli tako besedilo, kajti vsebina besedila je trdna in s tem eh, se strinjajo tudi politične skupine in to besedilo je pravzaprav združilo politične skupine in jih ni razdelilo na eh, različne skupinice. Hvala. Hvala lepa. Dovolite osebno mnenje. Glasoval bom proti temu poročilu. Tudi sam sem um, televizijski in radijski novinar in če mi nekdo reči, reče, da moramo biti objektivni, potem postanem. Uh, Um, živčen, kajti novinar mora biti predvsem neodvisen, ne pa neutralen. Vsak ima svoje mnenje, nihče ni neutralen. In tudi v javni razpravi um, eh, se prepirajo mediji z različnimi mnenji. In to je pluralistična svoboda. Zaradi tega z neutralnostjo ne morem ničesar. To je naspro, v nasprotju z razumno svobodno družbo. In pod ena A, ne vem, morda je bilo to sicer spremenjeno. Tukaj piše, da je to orodje, da bi sporočali vrednote Evropske unije v okviru skupne varnostne in zunanje politike. Ampak to ni naloga medijev, da moramo to objektivno početi. To je slišati tako, kot da bi prodajali svojo politiko. Gotovo ni tako mišljeno, ampak slišati je tako. In tega ne morem podpreti. In zato bom glasoval proti. Tukaj je tudi zapisano, da zagotavlja eh, pravni ukvir eh, evropskih medijev, ampak to je v nasprotju z pogodbami, kajti medijska politika je v pristojnosti držav članic. Sprožili bomo razpravo o državah članicah o a, eh, z, a, pristojnosti. Tega ne moramo tako nasplošno formulirati kajti rečeno bi bilo, da bi, kot, kajti s tem bi povedali, da se Evropski parlament um, spušča oziroma posega v pristojnosti, ki izhajajo iz pogodbe. Zato bi pravzaprav podprl predlog gospe Pak. To je moje osebno mnenje. Namreč predlagam, da ne glasujemo o tem poročilu danes. Sicer pa bom glasoval proti. Mislim, da bi si morali to poročilo iz teh vidikov še enkrat pogledati. Najti pa bi morali ubeseditev, ki bi bila primernejša. Sir uh, Graham. Potem pa bomo glasovali v predlogu gospe Pak. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik. Rad bi se opravičil gospe Pak, da je prišlo do nesporazuma. Gos, gospod uh, vi, predsednik ste mi pred mesecem predlagali, da se pogovorim za gospo Pak o tem poročilu in res sva se srečala pred tremi ali štirimi tedni in sva se o tem pogovorila. Spremljal sem razpravo sa poročevalci v senci in res opravičujem, da ehm, je prišlo do nesporazuma. Vsi poročevalci v senci so podprli to poročilo. Jaz osebno tega ne vidim tako, kot da spodbujamo razvijanje propagandnega urodja. Eto ja, pročelo govori o Euronews, ampak se ne omejuje na Euronews, če imamo problem za listino. Potem je videti, kot da bi to lahko rešili, tako da bi glasovali o tem specifičnem predlogu spremembe. Če pa imate predsednik občutek, da bi bilo to v pomoč, potem se lahko k temu vrnemo na naslednjem sestanku in potem še vedno lahko marca glasujemo o tem poročilu. To, da sem pravzaprav proti temu, da bi to odložili. Kajti pod običajnimi okoliščenami smo poročilo spravili skozi uh, odbor. To, tukaj ne gre za kako poglavitno priporočilo svetu. In Želim si, da bi s tem zaključili pred koncem tega mandata Evropskega parlamenta. Če pa želite, da to odložimo za kak teden v odboru, če bomo potem dosegli dogovor, potem bom seveda tudi to podporil. Ne želim podaljšati razprave. Žal mi je, da našega poročevalca v senci danes ni tu, ampak prisluhnil sem vsem udeležencem in podpiramo odložitev tega potem pa bi to obravnavali marca na plenarnem zasedanju. Vse poraževalce in pa poraževalce v sence poprosim, da razmislejo o današnji razpravi. Bi morali sedaj glasovati ali pa kasneje. Verjetno je moja krivda da si zadeve nisem natančno pogledal. Morda bi lahko črtali nekaj besed, ki bi jih lahko napačno razumeli, pa bi potem zadevo rešili. Zadeva je torej preložena. Sedaj pa poročilo o Pakistanu. Kolega Zala je poročevalec. Želi kdo pripombo v zvezi s tem? Ne, potem pa bomo tako začeli z glasovanjem. Gospod Stir. Um, Predlog spremembe 19. Kdo je za proti vzdržani sprejet? Kompromis 1. Kdo je za proti vzdržani sprejet? 21. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Zdržani zavrnjen. Tretji del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 28. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 29. Za. Proti vzdržani sprejet. 30. Za. Proti vzdržani sprejet. 31. Za. Proti vzdržani zavrnjen. 32. V dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti vzdržani sprejet drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 31 proti, zavrnjeno. 33. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 37. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 40. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 41. Za. Proti vzdržani sprejet. 42. Za. Proti vzdržani sprejet. 43 za, proti vzdržani sprejet. 44 za, proti vzdržani sprejet. 45 za, proti vzdržani sprejet. 46, kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 52, kdo je za, proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. 27, 28 za, 20 eh, proti sprejet. 53, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 55 za, proti, zdržani, sprejet. 56, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 57, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 58 v dveh delih, kdo je za prvi del. Proti vzdržani sprejet. Drugi del. Proti vzdržani sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 9. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 10. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 11. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 12. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 13. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18, za, proti, vzdržani, sprejet. 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 9, 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 9, 7, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 9, 8, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 9, 9 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet proti vzdržani zavrnjen. Tretji del, kdo je za, proti vzdržani sprejet. DV 13, kdo je za, proti vzdržani sprejet. DV 14, kdo je za, proti vzdržani sprejet. DV 15, kdo je za, proti vzdržani sprejet. DV 16, kdo je za, proti vzdržani sprejet. DV 17, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Glasujemo o celotnem poročilu. Glasujemo. konec glasovanja. A, sedem vzdržanih, 40 za, en proti, sprejeto, iskrene čestitke. Sedaj pa poročilo gospe Džanaku. Gospa poročevalka, želite besedo? Ne. Potem pa bomo kar takoj glasovali. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržanih, sprejeto. 36, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnem. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Predlog spremembe 39, kdo je za, proti, vzdržanje. To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 25 proti, zavrnjeno. Kompromis 5. Kdo je za? Proti, zdržani, eh, sprejeto. 45. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 49. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 54 ehm, za, proti, vzdržani, sprejet, Kompromis 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 68, kdo je za? Proti. Mislim, da je to sprejeto. Proti politične skupine. Gospe Vasijsko glasujemo.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 proti vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 proti 27, zavrnjen. 77, kdo je za? Proti, vzdržani. Preverjamo. Torej, rjasujemo. Konec rjasovanja. 22 eh, za, 26 proti, zavrnen. 78, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 79, kdo je za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 proti 22. Zavrnjen. Kaj ti sedaj nekdo odloča vas čez brez glasovalnega kartončka? To je pregledno glasovanje. Osemdeset, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. 81, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 82, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 83, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 88 za, proti vzdržani sprejet. 89 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 16, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 82, kdo je za, proti vzdržani, zavrnen. 93, kdo je za, proti vzdržani, to bomo preverili. Konec glasovanja. Povsem jasno zavrnjen. 94. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 95. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 96. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 97. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 98. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjen. To bomo preverili. Preverjamo 98. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 26 proti, zavrnen. 99. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 100. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Kompromis 11. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 101. Kdo je za? proti vzdržan je zavrnjen. 105, to je za, proti vzdržan je zavrnjen. 106, kdo je za, proti vzdržan je sprejet. 107, kdo je za, proti vzdržan je. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 18 za 29 proti. Um, 189, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 110, kdo je za, proti, vzdržani. 110, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 111, kdo je za proti, zdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 proti 23. Zavrnjen. 112. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 113. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 100. 115, kdo je za? Proti, stržani, zavrnen. 116, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnen. Kompromis 12, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 120, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 20 proti sprejet. Kompromis 13. Kdo je za? Proti zdržanje sprejet. 127. Nekaj je narobe na glasovalnem seznamu, zato sedaj kompromis 14. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 134. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 135. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 15. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. 142. Kdo je za? proti. Zdržani zavrnjen. 108. Ne, tam ne bo šlo to. Se pravi, nadaljujemo sa 143. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 144. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 145. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 146. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 148, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 149, kdo je za, proti, še enkrat, kdo je za, 149, proti, zdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 26 proti, zavrnjen. 151, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 152, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 153, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dvanajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Trinajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štirinajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Še enkrat. 13. Kdo je za? A 14? Uh, eh, sprašuje predsednik. Se pravčujem. 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Um, 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet preverimo, pre, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. 26 za, 22 proti, sprejet. To je bil sedaj. Predlog spremembe 17, se pravi, sedaj smo pri 18. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za oziroma 27 proti 22 sprejet. 21. Kdo je za? Proti. Zdržanje zavrnjeno. 22. Kdo je za? Proti. Zdržanje sprejet. 23. Kdo je za? Proti. Zdržanje sprejet. 24. Kdo je za? Proti. Zdržanje sprejet. 25. Kdo je za? Proti. Zdržanje sprejet. 26. Kdo je za? Proti. Zdržanje zavrnjen. 27. Za proti, zdržani zavrnjen, 28, kdo je za, proti, to bomo preverili, 28. Konec glasovanja, 22 za, 27 proti, zavrnjen. Ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Dva, kdo je za? proti vzdržani sprejet, 3, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 4, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 5, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 6, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 29, kdo je za, proti vzdržani zavrnen, 150, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa odbor za kulturo, odstavek 1 oziroma tri, se upravičujem, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Ovodna navedba mm, A, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. B, kdo je za, proti, zdržani, sprejeta. Sedaj pa elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je zavrnjeno. Za 21, za 27, proti 1 vzdržanju. Cicic. Ja. 21 Stimmen dafür. 21 glasov za, gospod Štir, 26 eh, proti, gospa Gjanako, prosim. Najlepša hvala. E, torej, Impresionirana sem zaradi rezultata eh, na sestanku s poročevalci v senci. Smo se konec koncev dogovorili o kompromisnih predlogih sprememb, pa tudi pri posameznih pogovorih ni bilo nobenih eh, ugovorov. In eh, zato me res zanima, kako je lahko prišlo do takega rezultata. To je v nasprotju z dogovori, ki smo jih sprijeli. gospa kjanaku morda je res tako eh, morda pa se poročevalci v sence niso uveljavili v svojih političnih skupinah ali pa niso eh, pravzaprav igrali direktno jaz lahko samo ugotovim rezultat gospa nikolaj hvala lepa Eh, v imenu liberalcev lahko rečem naslednje. Eh, na zadnjem sestanku smo ji svetovali naj se odpove 16 eh, predlogu kompromisa in rekli smo, da bomo glasovali, da bomo proti eh, poročilu, če bo vključen kompromisni predlog 16. In to smo povedali, bili smo vedno iskreni. E, torej, mi nimamo težav 16. Naše težave eh, so pravzaprav povezane z enim sedežem eh, in te spremembe so šle eh, skozi e, in zaradi tega smo mi morali zavrniti. Eh, kaj ima enotni eh, in en sedež eh, opraviti z kulturnimi in verskimi spremembami? Kako je to vprašanje povezano s tem poročilom? Kakšna je povezava enega sedeža s kulturo in vero? Ali tu gre za kulturno situacijo v Alzaciji? se pravi Evropski parlament in Združeni narodi, varnostni svet. No, počasi razumiva. Sem mislil, da gre za enotni sedež Evropskega parlamenta. in zanimalo me je, kaj ima uh, gospod Tenok proti enemu sedežu Evropskega parlamenta. Žal mi je, takšen je torej rezultat. E, mislim, da je šlo tu za uh, dve vprašanji, eh, kjer smo imeli pač eh, težave. Se pravi, eno je ta en enotni sedež, drugo pa je kompromis 16. Ali to lahko popravimo ali je pa to zaključeno? Zaključeno. Torej, sedaj eh, prehajamo k eh, ščitu, protiraketnemu ščitu. Poročevalec, imate kaj v zvezi s tem? Kje je tam? Najlepša hvala. Hotel sem se samo zahvaliti za dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. tu smo potrebovali pač nekaj več dela, da se dogovorimo, vendar na koncu pa eh, smo se dogovorili o razširitvi vsega. Prvo besedilo bi bilo morda enostavnejše, vendar v težavni situaciji je postalo jasno, da bi bilo težko stvari uresničiti v okviru časovnega načrta in rekli smo, eh, dobro, nočemo pač eh, stvari prelagati eh, in stvari hočemo urediti do konca mandata in sedaj smo pravzaprav besedilo postavili na nove kompromise in v pododboru smo se tudi tako dogovorili, da to lahko podpira večina. Hvala. Začnimo z glasovanjem. Kompromis 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za. Proti vzdržani sprejeto. Odstavek 3. Originalno besedilo. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, odstavek 6 originalno besedilo za, proti vzdržani zavrnjeno, potem pa 51-52 za, proti vzdržani sprejeto, 3, ne, 53 je brezpredmeten, kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto, predlog 57 eh, za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 60 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 64 za, proti vzdržani sprejeto, 68, 69, 70, to je eh, pisana skupina, ki je na različen način z svetim duhom eh, prišla do istih predlogov. Kdo je za? Nekdo nam je to narekoval, sveti duh. Vendar eh, sveti eh, duh je na voljo samo za gospoda Liska, ne pa za gospoda Paskuja. Sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog oseminsedemdeset za proti vzdržani sprejeto potem pa odstavek šestnajst za proti vzdržani zavrnjeno triinosemdeset za proti vzdržani sprejeto šestinosemdeset sedeminosemdeset za proti vzdržani sprejeto devetinosemdeset devetdeset za proti vzdržani sprejeto štiriindevetdeset za proti vzdržani sprejeto kompromis enajst za proti vzdržani sprejeto kompromis dvanajst za proti vzdržani sprejeto kompromis ena za proti vzdržani sprejeto kompromis dva za proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, potem pa predlog spremembe 1 za, 2 za, oba sprejeta. Sedaj pa prehajamo k elektronskemu glasovanju. Končno glasovanje. Konec glasovanja. E, eh, 38 za, 7 proti, 3 vzdržani, sprejeto oziroma 39 e, za. S tem smo torej to končali. Prosim, gospod Šulc, gospod eh, predsedojoči, napovedati moram, da bo moja politična skupina pripravila manjšinsko poročilo. Hvala, gospa Lösing da tudi moja politična skupina bo prepravila in predložila manjšinsko poročilo. Hvala. Kljub samo čestitke poročevalcu. Sedaj pa 18. Eh, točka na dnevnem redu, to je poročilo o Turčiji. Prosim, eh, gospod Rio Omen Reuten, da prevzame besedo. Yep. Yeah. Uh, chairman, but everybody is going around. Chairman, dear colleagues. Gospod uh, predsednik, kolegice in kolege, 9. decembra smo že prvič obravnavali osnutek resolucije o Turčiji v tem odboru in uh, pravzaprav bi pretiravali, če bi rekli, da je prišlo do razvojev od takrat, ko e, oziroma e, poročevalec za Turčijo nikoli nima dolgočasnega trenutka brez dogodkov. Mi smo stalno zaskrbljeni zaradi e, dogodkov v Turčiji in zaradi tega smo tudi sklenili, da se bomo vzeli nekaj časa več za to, da dokončamo to resolucijo. Hoteli smo primirno in poglobljeno obravnavati dogodke. Eh, kolegice in kolegi, na korupcije se je treba lotevati na vseh ravnih in to je pomemben element pravne države. In mi pričakujemo, da bodo Eh, preiskave, ki so se začele 17. decembra, eh, nemoteno dokončale. Zadnji dogodki pa eh, vzbujajo skrb glede ločitve oblasti in nepristrankosti preiskave. Kar zadeva visoki svet sodnikov in toživcev, je parlament vedno znova pravzaprav izpostavljal vlogo eh, ministra za pravosodje v tem svetu. To je nekaj, kar nas skrbi. In eh, dejstvo je, eh, da se stvari tudi niso izboljšale. Zaradi tega smo tudi prosili turško vlado, naj se ne umešava v sodne procese in naj zagotovi, da bodo zakoni usklajeni s načeli neodvisnosti sodstva, delitve oblasti, kot tudi s samo ustavo. E, mi smo turškim oblastem svetovali naj upoštevajo tudi Beneško komisijo in naj e, upoštevajo na svete Beneške komisije. Gospod predsedujoči, osnutek resolucije tudi izraža zaskrbljenost nad svobodo medijev in svobodo izražanja v Turčiji. Zadnji dogodki, naprimer, eh, prejšnji teden so sprejeli zakon o internetu, potem odpuščanje političnih novinarjev, začetek eh, postopkov proti tujim novinarjem. Eh, vse to je ponovno potrdilo našo zaskrbljenost kot Evropski parlament smo Turčijo stalno pozivali naj eh, spremeni eh, zakon 5651 iz leta 2007, to je zakon o internetu. In ta zakon omejuje svobodo izražanja, omejuje pravico državljanov do dostopa do informacij in omogoča prepovedi eh, Eh, spletnih strani eh, in to eh, nesorazmerno s povodi. In tu pravzaprav se tudi ne upošteva konvencija iz leta 2012. Eh, prejšnji teden so spremenili ta zakon, vendar naše zaskrbljenosti s tem niso odpravili, eh, pojavile so se dodatne skrbi in eh, tudi Evropska komisija se strinja v svoji oceni z našimi skrbmi. Imela sem eh, konstruktivne sestanke s vsemi poročevalci v senci. Srečali smo se v Strasburu in prepričana sem, da se bomo konsenzualno dogovorili o tem, kako naj izražimo našo skrb. Osebno pa bi se rada eh, tu zahvalila bivšemu eh, ministru za pravosodje in tudi eh, ministru eh, za eh, socialno politiko, ki sta oba dva hotela spremeniti Turčijo, iskala sta sodelovanje z evropskimi partnerji. Srečala sem se tudi z novim ministrom za evropske zadeve, gospodom Mehmetom Kavosoklom in pogovarjala sem se z njim in trudila sva se, da bi zbližala EU in Turčijo da bi končala svoj današnji prispevek na pozitiven način, želim povedati, da sem eh, vesela, da so se danes eh, nadaljevala pogajanja o Cipru in upam, da bodo našli trajno rešitev za ta konflikt. Pozivam vse kolegice in kolege naj naše rezolucije o Turčiji ne izrabijo kot neko platformo za to, da bi povečali kompleksnost teh pogajanj. Prosim, da podprete stališče iz prejšnjega leta. Mi želimo pač podpreti ponovno združitev Cipra na podlagi pravičnega in eh, izvedljivega dogovora eh, obeh eh, skupnosti, tudi na podlagi resolucij Združenih narodov in Varnostnega sveta. Najlepša hvala za pozornost. Este informe corresponde a... To poročilo se nanaša na obdobje, ki ga je zaznamovala mobilizacija, potem različni konflikti, škandali, različne kontroverznosti v Turški republiki. In zato je stališče naše skupine naslednje. Mislimo, da je treba okrepiti naša eh, načela in stališča. Eh, naše zahteve moramo ukrepiti za doseganje ciljev, tako kar zadeva vlogo Evropske unije kot eh, vlogo Turčije v njunih skupnih odnosih. Potem je treba doseči neke kritične ocene, eh, ko gre za spremembe v Turčiji. Osredotočiti pa se je treba v največji možni meri tudi na sporočila, ki jih želimo poslati Turčiji. zdaj je Turčija eh, v kritičnem trenutku in to je treba upoštevati. Treba je zagovarjati ustavne spremembe in reforme, si prizadevati za neodvisnost sodstva, za svobodo izražanja in tiska in podpreti demokratični pluralizem v državi. Pozitivno ocenjujemo načrt. Eh, ki ga predstavlja to poročilo. Pozdravljamo tudi kompromise, ki smo jih dosegli in eh, prepričan sem, da bomo pri glasovanju o tem poročilu dosegli široko soglasje. Hvala. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Tudi Jaz bi se najprej zahvalil poročevalki eh, za delo, ki je tako kot vedno zelo profesionalno. Srečanje, ki smo ga imeli prejšnji teden v Strasburu, je bilo zelo produktivno. Zelo veliko stvari smo eh, tam predelali. Eh, tu so Eh, pravzaprav politične skupine imele različne predloge, sedaj smo pa na dobri poti. Ne želim dolgo govoriti o stvarih, eh, glede katerih smo se že dogovorili. Želim pravzaprav izpostaviti tiste stvari, s katerimi bi to poročilo lahko postalo bolj izrazito in močno. Tu eh, je glavni seveda do dogodek, za izpolnitev prvega Kubenhavenskega kriterija. Reakcija pravzaprav države glede dogodkov v parku Gizi in tu gre seveda za vprašanja strpnosti, Eh, potem eh, reakcija države, usoda eh, svobodnih poklicev, pravnih poklicev, medicinskih poklicev. Vse to so stvari, ki pač niso bile primerne v Turčiji in to je treba pač drugače omeniti, kot je pač to predlagano v kompromisih. Še nekaj, o čemer bi se morali pogovoriti in tu je morda bolje, da nekoliko še počakamo z glasovanjem. Eh, je naslednje. Mi moramo ugotoviti, da gre tu pravzaprav za nek spopad eh, med dvema deloma politike, eh, po eni strani med AKP-jem in eh, gibanjem izmed. Eh, torej, dobro bi bilo, če bi v eh, Eh, besedilu pozvali gibanje Hizmet naj povečajo lasno eh, transparentnost od predstavnikov tega gibanja, ki je povezano z Gülenom, eh, vemo, da so pripravljeni priti v parlament, razložiti kaj pravzaprav je bistvo tega gibanja, kaj so cilji tega eh, gibanja, kajti to je problem, s katerim se je pač vedno ukvarjal eh, tudi ta odbor. Eh, potem Ahmed Šik, novinar, je bil aretiran in ta aretacija je pomagala tudi Eh, ponazoriti, eh, kako pravzaprav je eh, gibanje Hizmet aktivno tudi v pravosodju in podobno. Gospoda Šika smo povabili sem in tu smo pravzaprav marsikaj zvedali. Če želi gibanje samo priti sem in razložiti stvari, potem ne vidim nobenega razloga, zakaj parlament tega gibanja ne bi pozval k temu. Eh, tega poročevalca žal do sedaj ni hotela vključiti eh, v eh, to besedilo, vendar upam, da se bomo glede tega še dogovorili. Nadaljna tema je tema pluralizma. Demokracija to je nekaj več kot samo volitve. Večina ne upravičuje pravzaprav tega, da se ignorirajo pravice manjšine, kontrole in ravnovesja so seveda zelo pomembni načeli. Demokracija je nekaj več kot same volitve. Potem še nekaj zadnjega, iz eh, aktualnega razloga. Tu gre za zakon o cenzuri interneta, ki je bil ravno kar sprejet in sicer neposredno po obisku premijeja Erdoana v Bruslju in Berlinu. To je zakon, ki je v izrazitem nasprotju s načeli svobode izražanja mnenja, svobodo eh, do Eh, pluralističnega mnenja in podobno. To je torej v nasprotju z našimi načeli in strinjam se z Rijo, ki pač pravi, da potrebujemo nekaj več. Kajti to nas dejansko iritira. Najprej pride v Brusel uh, eh, premije in pravi, vse je odlično, potem gre v Berlin, pravi, vse je krasno, potem pa uh, sprejme. Uh, doma zakon, ki ni združljiv s prvim Köbenhavenskim kriterijem. Eh, dejstvo je, da so v Turčiji celo razložili, da ta zakon temelji na evropskih zakonih. To je pravzaprav tudi linija, ki jo zasleduje Orban. Se pravi, ima eh, zakon eh, z elementi, ki obstajajo tudi drugot, vendar kombinacija teh elementov je nespremljiva in tega seveda ne smemo do puščati. No, strinjam se s tem In naslednji je sedaj gospod von Orden. Najlepša hvala. Eh, sami delegacijami in političnimi skupinami ugotavljamo, da obstajajo različna mnenja glede Turčije in eh, različnim poslancem so tudi pomembna različna vprašanja. To moramo pač eh, priznati in prepoznati jaz obžalujem osebno, da ne opisujemo na pravile način ciprskega problema. Tu pride do stalnega izkrivljanja. V eh, vseh teh poročilih mi vemo, zakaj prihaja do tega in to bi se moralo spremeniti. Obstajajo tudi druge. Eh, zadeve, kjer so kontroverzna mnenja. E, Vsemimo dogodke med e, Prvo svetovno vojno. Tam je bilo veliko grozljivih dogodkov, mnogo smrtnih žrtev in najbolj e, nesrečno bi bilo, če bi pač tu govorili o genocidu, To ima namreč zelo poseben eh, pomen. Eh, tu gre za namensko eh, pobijanje in izkoreninjenje določenega naroda in to seveda ne sprejemajo turški kolegi in zaradi tega tudi obžalujem tak jezik v poročilu potem eh, priporočam tudi eh, svoje predloge spremembe. Eh, Rija se zelo trudi za kompromise in na nekaterih področjih ji je to tudi uspelo. Pravzaprav je poročilo dobro, vendar določene stvari bi lahko še izboljšali. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Poroče Vauka je pripravila uravnovešeno poročilo, kot tudi v prejšnjih letih in tudi eh, prizadevanja za kompromise se mi zdijo zadovoljiva. Ne želim pač sedaj iti v podrobnosti, pridružujem se v marsičem eh, gospodu Lambsdorfu. Eh, potem eh, omemba pravne države, delitve oblasti, neodvisnosti sodstva, vse to je seveda zelo pomembno. Eh, glede zadnjih dogodkov v Turčiji moramo reči, da smo zaskrbljeni in da se sprašujemo, kako je svobodo tiska in medijev in drugih političnih sil. ali je Turčija zares še prava demokracija? Eh, glede otvoritve naslednjih poglavi, eh, torej dokler Turčija ene eh, države članice Evropske unije ne priznava, ne moremo govoriti o evropski prihodnosti Turčije. Treba je vedeti, da je Turška republika del seveda evropske eh, celine in eh, dejstvo je, da Turčija tudi ne priznava naše pravice do izkoriščanja eh, določenih verov in poglavi povezanih v zvezi s tem sedaj ne moremo odpirati, dokler Turčija pač nam te pravice ne priznava. v Turčiji obstajajo seveda še interni problemi, eh, te je treba eh, tudi interno reševati, ne smejo teh problemov nositi v Evropsko unijo. Eh, rad bi potem še omenil verske eh, Eh, verska vprašanja, spremembo Hagije Sofije v mošejo in podobno. To bom predlagal v svojem predlogu spremembe. Hvala. Hvala. Najprej želim povedati naslednje. Letošnja razprava o poročilu napredku Turčije sovpada eh, z dejstvom, da so se danes začela pogajanja za rešitev ciprskega vprašanja v Nikoziji. Eh, moja stranka, ki je opozicijska stranka na Cipru, podpira prizadevanja, da bi rešili ciprsko vprašanje. Mislim, da je zelo pomembno, da te mirovne pogovore podpira glavna opozicijska stranka, kljub različnim zadržkom, ki jih imamo o, o eh, sporočilu o tem. Zato pozivam vse, ki bi radi podali kak prispevek k rešitvi vprašanja, naj to storijo. Mislim, da je zelo pomembno, da eh, tudi poročevalka že, eh, ne vem koliko krat je že Eh, zahtevala odprtje pristanišča Famagusta na Cipru. Famagusta je zdaj v rokah turške vojske. Če bo Famagusta vrnjena prebivalcem, kot eh, poziva gospa poročevalka in celotni Evropski parlament že leta dolgo, mislim, da bi to veliko prispevalo eh, k rešitvi ciprskega vprašanja. In vsak, ki ga stvari zanimajo in ki si za to prizadeva, bi eh, moral pozivati k temu. Obstajajo številni pozitivni vidiki tega poročila eh, in eh, te bom omenil kasneje, vendar pa kompromisni predlogi sprememb letos ne obravnavajo naseljencev na Cipru, torej prebivalcev Cipra. Potem glede poglavi 23 in 24 si poročevalka želi, da bi Evropska unija čim prej eh, odprla ti dve poglavji. Vendar teh poglavij ne moremo odpreti, če Turčija ne bo izpolnila določenih pogojev povezanih z njima. Zahvaljujem se vam, eh, ker so se mirovni pogovori začeli danes v Nikoziji. Resnično upam, da bo to poročilo eh, tudi prispevalo k rešitvi ciprskega vprašanja. Hvala. Gospa Ljubčeva. Na prvo mesto bih želela, da pozdravim. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki eh, za poročilo, ki zelo dobro opisuje probleme. Mi imamo določena pričakovanja do Turčije. Zadovoljna sem in strinjam se s poročilom in opisom sedanje situacije v Turčiji. Določene stvari me pa skrbijo in tudi glede tega se strinjam eh, s poročevalko. V poročilu gre za nerešena vprašanja na Balkanu, gre za eh, odnose tudi med Turčijo in Bolgarijo. To ponovimo. Eh, in ponavljamo v različnih resolucijah Evropskega parlamenta, vendar z eh, turške strani ni nobene reakcije. Turška vlada pravi, da želijo pač rešiti eh, probleme, potem se pa nič ne zgodi. Vtis imamo, da želijo pač. Eh, turški politiki poiskati nove meje na Balkanu. Obstajajo različne izjave, da želijo pač ponovno vzpostaviti določene eh, situacije iz osmanskega eh, cesarstva in to povzroča napetosti na Balkanu. To je zaskrbljujoče, kajti tu lahko postavljajo eh, Eh, pod vprašaj določene stvari, naprimer neodvisnost eh, drugih držav na Balkanu. Eh, take izjave so v nasprotju s politiko širitve Evropske unije. Potem pa še nekaj. Obstajajo še druga mnenja turške države. Eh, naprimer, eh, Eh, govorijo o gospodarskih licencah, ki naj bi jih izdajali tovornjakom za prevoz eh, in sedaj prihaja do napetosti na meji, bolgarski tovornjaki ne morejo čez mejo. Torej, mislim, da moramo pač po eni strani podpirati eh, Turčijo, vendar previdni moramo biti in tudi pri tej resoluciji moramo biti previdni. Predlagala sem določene spremembe, prosim, upoštevajte jih, ker so po mojem mnenju pomembne v tem kontekstu. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, ker me boste prisluhnili. Želim se zahvaliti gospe Rio Menorojten, zato ker eh, je izredno omenila, da je treba najti rešitev ciprskega problema na podlagi eh, resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov. Eh, samo na ta način bo rešitev možna. Če ne bo pravična, potem tudi ne bo izvedljiva. Amandma 251 eh, govori o tem, sama sem ga vložila skupaj z drugimi kolegi. Prišlo pa je do tipkarske napake. Zato vas prosim, da to napako popravite. E, gre za predlog spremembe 259. To torej, da Turčija mora umakniti svoje sile z Cipra. E, the seal of area, to, e, ta izraz bi morali popraviti, kaj ti nič ne pomeni. Prosim, iz Turčije ne bi strepsi. Zelo me veseli, da poročilo govori tudi o obveznosti Turčije, da vrne famagusto njenim prebivalcem. Mm, to je minimalni ukrep za ponovno vzpostavitev zaupanja. Mislim tudi, da je podpora Evropskega parlamenta zelo pomembna pri iskanju izvedljive rešitve, eh, rešitev tudi mora biti v skladu z evropsko zakonodajo in mora spoštovati aki skupnosti. Kot veste, so se pogovori eh, začeli danes eh, v Nikoziji, ampak eh, Turčija je skupno sporočilo eh, interpretirala posebej drugače kot Ciprska republika. Eh, zato se moramo sredotočiti na to, da sporočilo govori o tem, da je treba. Eh, Eh, spoštovati vrednote Evropske skupnosti. In tukaj prosim tudi vas, da eh, se zavzamete za to. Gospa Omanrujte ne govori o turških naseljencih. Eh, potem bi nekaj povedala še o 15. poglavju, tega ne moremo odpreti, kajti na Cipru, v ciprskih vodah še vedno patrulirajo turške ladje in turška mornarica. Gospod Atkins, hvala. E, moram priznati, da sem bil precej agnostičen do turškega članstva v EU do zdaj. E, sem pa odprt za prepričevanje. Torej lahko me še prepričate, ampak v zadnjih mesecih tudi tega nisem bil e, deležen v prav veliki meri. E, Turški premije nas je obiskal pred kratkim, sam sem se udeležil tiskovne konference. In presenetili so me njegovi odgovori na uh, izražene skrbi. Eh, gotovo je vzrok za skrb to, da prihaja do poslabšanja na številnih področjih. Eh, tukaj imam v mislih tudi turško ustavo. To vprašanje še ni rešeno. In sam bi tudi čestital gospe Omen Rojten za profesionalno opravljeno delo. Zanima me, ali Eh, lahko malo pokomentira eh, tri točke oziroma vprašanja, ki jih imam. Zanima me, ali ima kakšne dokaze, da eh, turška vlada dejansko želi pristopiti k Evropski uniji. Sam nisem prepričan, da obstaja taka volja na strani turške vlade. Uh, Potem ali eh, gospod Van Ruiten vidi kakšne dokaze, predvsem na podlagi obiska gospoda Erdogana prejšnji teden, dokaze za to, da se je situacija, ki je v zadnjih mesecih bila slaba, da se je uh, popravila. E, mislim, da so Turki izgubili izpred oči demokratični ideal, predvsem kar se tiče svobode zbiranja. Pa še tretjič, in vem, da kolege to zelo skrbi, ali obstajajo dokazi na strani turške vlade, da so kaj spremenili mnenje glede Cipra. Sam tega ne vidim in uh, se mi zdi to ključnega pomena, zato me zanima, ali lahko odgovorite na to. E, moj agnosticizem eh, se je zdaj malo omilil, ampak. Uh, Zanima me, kako gospa Omen Rujten eh, gleda na, te, na ta poslabšanja, do katerih je prišlo v zadnjih eh, mesecih. Priznati moram tudi, da eh, ni povsem primeren odnos gospoda Erdogana in njegove stranke. To sem sam odkril šele pred kratkim. Njegova stranka AKP je pravzaprav članica uh, iste stranke uh, kot jaz in to me zelo skrbi. Ne vem, če želim še vedno biti povezan eh, z njegovo stranko, razen če me gospa Omen Rujten prepriča v nasprotno, ali je res prišlo do kakšnih pozitivnih dogodkov v Turčiji v zadnjem času. Hvala. Hvala. Gospod Tenok je naslednji. Hvala, tudi sam čestitam poročevalki v imenu svoje skupine. E, tema je zelo težavna v trenutni gospodarski klimi. Turčija gre skozi težavno obdobje, e, e, trgi v sponu pritiskajo na njeno gospodarstvo, potem veliko je beguncev iz Sirije in tako naprej. Pa še dodaten problem imajo. Eh, s tem, da naj bi se vlada utikala v eh, preiskavo policije eh, številnih funkcionarjev stranke AKP. To bodo izkoristile druge stranke proti njim. Potem pa še vzhodni Mediteran, tam se tudi krešajo iskrice. Eh, Izrael imamo in poslabšanje odnosov z Izraelom, potem Turčija in Asad, eh, nerešeno ciprsko vprašanje, nepriznavanje Ciprske republike, potem eh, neizvajanje protokola iz Ankare in še številni drugi problemi v času, ko potekajo pogajanja Združenih narodov za rešitev ciprskega vprašanja, da bi otok ponovno poenotili. Turčija je bila precej proaktivna pri blokiranju eh, Cipra, eh, da bi Cipr eh, raziskoval eh, naftne in plinske vire v vzhodnem sredozemlju. Eh, sam eh, sem eh, podal predlog spremembe eh, 158, da govori o. Eh, odnosu turške eh, vlade do spominske slovesnosti eh, v povezavi z armenskim genocidom. 23 držav, tudi države članice Evropske unije so tam sodelovali. In Turčija ne uravnava pošteno armenske skupnosti. O tem predlogu spremembe lahko eh, glasujete po uh, vesti. Gre pa za to, da turška uh, vlada nič več ne želi uh, preganjati tistih, ki pravijo, da bi morali uh, rešiti uh, vprašanje, ki se je pojavilo po prvi svetovni vojni, po padcu otomanskega cesarstva. Potem uh, Sirci v Turčiji, eh, krščanska skupnost, eh, verske manjšine, eh, to me tudi skrbi, ampak predvsem je zame problematično armensko vprašanje. Hvala, če boste podprli moj predlog spremembe. Podpiram pa poročilo. Hvala, gospod Janaku. Hvala. Kot običajno je gospod Menrujten pripravila poročilo, ki je v skladu z načeli in vrednotami Evropske unije. E, vem, da noče ponovno e, vse čas ponavljati stvari, ampak Turčija bo morala napredovati pri nekaterih osnovnih stvarih, če se želi približati Evropske unije. E, sama mi misli konvencijo o uh, morju, potem okupiranje Cipra, okupacija Cipra, pa uh, izključne gospodarske cone, Egejsko morje in situacija uh, v povezavi z grškimi Egejskimi otoki. Če si Turčija želi dobrih sosedskih odnosov, potem tega ne bi smela početi. Številni sploh niso prepričani, ali eh, si Turčija želi eh, vstopiti v Evropsko unijo. To ni res. Želi, želi, eh, želi si vstopa v EU, ampak ne želi spremeniti statusa quo, v katerem se trenutno nahaja. Vsi bi morali to razumeti. Mislim, da sploh ne bi smeli razpravljati o možnem odprtju novih pogajanj, če Turčija ne bo priznavala vseh držav članic Evropske unije. V nasprotnem primeru ne moremo nadaljevati z načrtom približevanja Turčije EU. Gospa Omenrujte, upam, da boste sprejeli naše predloge sprememb, tako da bomo lahko uh, vključili v poročilo tudi zelo občutljiva vprašanja. Hvala, gospod Sofoklejus. Hvala. Želim pozdraviti prizadevanja poročevalke. Veseli me eh, njeno stališče. V Turčiji je prišlo do novih dogodkov, novega razvoja dogodkov. In to poročilo je še vedno odprto. Glede vsebine eh, naj povem, da se to poročilo ne ukvarja z določenimi odprtimi vprašanji, vsaj ne zelo podrobno. Tukaj govorim o resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov, o akiju skupnosti, o tem, kako Turčija krši mednarodne sporazume. Turčija ni eh, končala okupacije polnopravne članice Evropske unije. V poročilu tudi ni obsodbe tega, da eh, Turčija še vedno nezakonito naseljuje eh, svoje prebivalce če Turčija ne priznava ene članice Evropske unije, potem ne priznava celotne unije in to predstavlja grožno za EU. Poleg tega še vedno krši pravico do izražanja, eh, pravice intelektualcev, novinarjev in tako naprej. Eh, stavke zatira na represiven način in zatira tudi kristjane ter druge manjšine. Eh, mislim, da moramo reči Bobu Bob, tudi eh, kurdski problem je zelo velik. Ne moremo ostati samo pri nekaterih eh, besedah. Če bomo Turčijo samo treplali po rami, potem bomo ogrozili bodoče članstvo Turčije v EU in pa prihodnost turškega naroda. Moramo biti zelo uh, jasni in ne moramo odpreti uh, po glavi 23 in 24. Zdaj pa predstavnik iz DG eh, širitev, DG Enlargement. Izvolite. Hvala. Poročilo smo prvič obravnavali decembra in takrat eh, sem prvič predstavil tudi pripombe komisije o določenih temah, ki so omenjene v poročilu. Kot eh, ste slišali, je prišlo do zaskrbljujočega razvoja dogodkov. Eh, od takrat, ko smo se pogovarjali decembra. Odgovor eh, turške eh, vlade na preiskave primerov korupcije je resno vplival na dobro delovanje sodstva in policije v Turčiji. Komisar File je vse od začetka izražal skrbi zaradi takega razvoja dogodkov. Gospodoma Davutoglu in Čavušoglu je Čavšoglu je eh, vse čas povdarjal eh, pomen ločevanja oblasti in pa pomen eh, načela Evropske unije pri pristopanju k EU. Gospod File je tudi rekel, da mora Turčija obravnavati primere korupcije na transparenten način. Eh, Tukaj gre tudi za to, da se vzdrži vsake dejavnosti, ki bi lahko spodkopala učinkovitost preiskav, ki potekajo. Komisija je bila zelo pozorna tudi na uh, osnutek zakona o sodstvu. Uh, ta vključuje tudi določbe, ki naj bi spremenile visoki svet sodnikov in toživcev. Uh, eh, komisija je rekla, da vsak predlog tudi. Uh, Eh, predlog spremembe ustave mora biti obravnavan skupaj z Beneško eh, komisijo Sveta Evrope in pa z Evropsko unijo. V tem kontekstu eh, podpiramo priporočilo vašega poročila, da je treba zagotoviti volitve za visoki svet sodnikov in toživcev in da ta mora biti v skladu s kriterij, ki jih je postavila Beneška komisija. Potem še ena skrb, to je novi internetni zakon, ki je bil sprejet prejšnji teden v turškem parlamentu. Ta vsebuje številne določbe, ki omejujejo svobodo izražanja in tudi prost pretok informacij. Vsi ti dogodki spodkopavajo. Eh, pomen vključevanja Evropske unije in pa postavljanja nekih eh, kriterijev Turčiji. Turčija je strateška partnerica Evropske unije in Evropska unija je tudi eh, pomembno gonilo sprememb in reform v Turčiji. To je zapisano tudi v zaključkih sveta decembra morali bi imeti nek okvir uh, pristopnih pogajanj. V tem okviru je sodelovanje in dialog uh, najboljši. Uh, pogovor o, o poglavjih 23 in 24 je zdaj nujno potreben. Zagotavljanje kriterijev uh, bi Turčiji uh, dalo nek načrt za naprej. Uh, škoda bi bila, če ne bi tega izkoristili za eh, pripravo reform, ki jih Turčija mora izvesti. Od poročevalke sem slišal, da eh, podpirate ponovni začetek eh, pogajanj o reševanju ciperskega vprašanja. Mi kot komisija tudi podpiramo to odločitev in to, da so voditelji danes podpisali skupno izjavo. Hvala. Hvala. Gospa Omen Rojten, izvolite. V nizozemščini bom govorila. Ja, eh, Najprej eh, bom začela z zadnjimi govorci, gospod Filori. Eh, zakonodaja o volitvah v visoki svet sodnikov in toživcev. Eh, to je bilo umaknjeno v parlamentu in trenutno potekajo pogajanja z opozicijsko stranko. Eh, oni želijo skupaj oblikovati nov osnutek zakona in eh, to je dobro. To je rezultat spodbujanja Evropske unije. Pozdravljam tudi deklaracijo, ki je bila podpisana eh, glede Cipra. Rekla sem in upam, da bodo pogajanja dejansko začela potekati in da bodo vodila do hitrega rezultata. Potem eh, naj se navežem na to, kar je povedal gospod Sofokleus moje poročilo bi morali natančno prebrati, kajti morda eh, ne omenjam vseh problemov eh, na način, kot bi si vi želeli, ampak vsaj dotaknem pa se jih. Eh, ko ste govorili o preganjanju kurdov, morda niste upoštevali dejstva, da je lani septembra prišlo do primera na sodišču ki je povezan s tem. In eh, kot rezultat eh, tega eh, lahko omenim, da ljudje zdaj pozivajo k temu, da se kurdom da boljši status v državi. Glede tega obstaja tudi osnutek zakonodaje, da bi se namreč izboljšal položaj kurdov v družbi. Potem gospa Janaku. pri številnih vprašanjih eh, so stvari šle nazaj oziroma so se poslabšale, naprimer eh, pravosodje, svoboda medijev in tako naprej. V kompromisnem predlogu spremembe sem vse to omenila. In kot so povedali ciperski kolegi, eh, naj se ne odprejo nobena nova poglavja. Glede tega naj povem, da bi pravzaprav bilo dobro, če bi odprli 23. in 24. poglavje o pravosodju. Na ta način bi Turčija dobila jasen signal in tudi kriterije, ki jih mora izpolniti. Na ta način bi eh, lahko se tudi odzvali na kritike, ki smo eh, jih podali. Gospodu Tenoku in gospodu eh, Van Ordnu ter Atkinsu sem tudi prisluhnila. Trije člani iz iste skupine eh, so se uh, tukaj oglasili. Sama sem se pogajala z Jeffrijem uh, eh, in pravzaprav z vsemi vami, tako da sem dejansko upoštevala predloge sprememb, ki ste jih vložili. Vendar pa se držim stališča, ki ga je opisal gospod Van Orden. Mislim, da je tudi gospod Richard Atkins uh, povedal nekaj lepega. E, sama nisem zadovoljna stranko AKP e, v Turčiji, čeprav sama pripadam tisti skupini, ki pač pripadam. Ne morem se tukaj odzvati v vašem imenu, ampak e, vidim, da si Turčija dejansko želi postati članica Evropske unije so opazovalci v skupini ELS oziroma bili so in so eh, to skupino zapustili. Zdaj pa so člani stranke oziroma eh, pripadajo stranki, ki si želi zapustiti Evropski parlament. Eh, zanimivo je, da ste to omenili. Gospod Cenok, eh, eh, ne moram reči, da podpiram vaš predlog spremembe 158, kajti če govorite o armenskem vprašanju, potem naj povem, da smo glede tega vedno bili previdni v Evropskem parlamentu. Odkar sem poročevalka, smo bili vedno previdni pri tem vprašanju. In ta previdnost je vodila do dejstva, da smo lahko razpravljali o številnih vprašanjih, o katerih prej nismo mogli razpravljati. Zdaj so ta vprašanja končno na mizi. Ne morete reči, da se ni nič premaknilo. E, mislim, da se je tukaj stališče precej spremenilo. In eh, naj Aleksandru povem, da v devetem odstavku omenjamo park eh, Gezi. In tu naredim vedno, kadar lahko. Svoboda do demonstracije je zelo pomembna. Mislim, da moramo eh, to sporočilo pošiljati vedno znova. V, Tur v Evropski uniji imamo številne vrednote in te so tudi del kopenhagenskih kriterijev. Ko država želi postati kandidatka za pristop k Evropski uniji, potem mora spoštovati te vrednote. to točko sem omenila, morda sem uporabila drugačne besede, kot bi si jih vi želeli, ampak vseeno menim, da se strinjamo eh, vsaj z vsebino, če že ne z ubeseditvijo. Gospod eh, Tenok, eh, vašega predloga spremembe ne bom mogla podpreti. Potem pa vprašanje verskih skupnosti. Videla sem, da je v zadnjih šestih mesecih, ko so se stvari za kurde začeli izboljševati, da je v teh mesecih prišlo do zaostrovanja eh, na področju verskih skupnosti. Določene pa so eh, dobile eh, tudi več priložnosti. skupnost Hal, ki naprimer ima zdaj več možnosti. E, rada pa bi spregovorila še o skupnosti Alevi. Tam e, se pa stvari niso dovolj spremenile. Gospod e, Teoharus je tudi to omenil. Eh, želim v svoje poročilo vključiti čim več eh, različnih mnen in skrbi, ki jih imate. Ampak eh, to delam v kontekstu besedila, ki je morda drugačno, kot ste si ga želeli. Če pa pogledamo predlog spremembe 259, eh, lahko vidim, da se glede vsebine pravzaprav strinjamo. Sama podpiram vse, kar bi lahko prispevalo k ponovni združitvi Cipra. omenjam tudi določene elemente in točke, ki bi k temu lahko pripeljali. Eh, sama sem poročevalka in želim to besedilo spraviti skozi parlament. Eh, zato sem ga eh, morala ubesediti tako, da bo pridobilo čim več podpore. Gospa Ljubčeva, z vami sem govorila tudi med samim oblikovanjem poročila. Naj spregovorimo v vodni izjavi 16 tam omenjam vse to, kar ste omenili zdaj tukaj vi. Naj isto odvrnem še gospodu Hadži Georgiju. Zavedam se, da Cipr blokira 22, e, oziroma 23 in 24 poglavje. Mm, e, sodstvo in pa ločevanje oblasti je zdaj pod pritiskom zato je to treba omenjati vedno znova. Če v državi ne vlada vladavina prava, če v državi ni ločevanja oblasti, potem se ne moremo boriti proti korupciji. Mislim, da eh, povsod mora obstajati ločevanje oblasti in da je treba sodnike imenovati na eh, pravičen način. Turčiji moramo tukaj dati določene kriterije. Turke je tudi treba spodbuditi, da bodo šli v pravo smer, da si bodo prizadevali za reforme na teh področjih. Zato moramo zagotoviti tudi ustrezne spodbude, da bo o, končno prišlo do sprememb mislim, da bi bilo dobro te spremembe dosegati v sodelovanju z Beneško komisijo. Vse to sem vključila v svoje poročilo. Morda tega res nisem obesedila na način, kot bi si vi želeli. Ampak eh, to, kar sem eh, zapisala, je v skladu s tem, kar smo sprejeli tudi lansko leto. Da, gospod Salafranka, zelo nas. Uh, skrbi eh, svoboda medijev in tiska. In v številnih odstavkih eh, svojega besedila sem to omenila. Tukaj podpiram vaše stališče. In to lahko povežemo tudi z odprtjem 15. poglavja. Ne moremo nekega eh, poglavja odpreti, če ustrezna klauzula še ni ratificirala. Ampak 15. poglavje ni samo v interesu. Cipra je tudi v interesu Evropske unije in Turčije same. Mislim, da je v interesu vseh nas, da najdemo sporazum na tem področju. Tukaj pa imamo še uh, predpogoj in to je klauzula. Potem pa Hagia Sofia. Imamo uh, peticijo državljanov Evropske unije na tem področju, tukaj v parlamentu jo obravnavamo. In sicer gre za peticijo, da bi Hagia Sofia eh, ponovno bila na voljo za verske dejavnosti. Kot eh, poročevalka v Evropskem parlamentu nimam stališča o tem. Potem, Aleksandar, hvala za vse komplimente želite si več omemb parka Gezi, to je omenjeno v odstavku 8, pa tudi v 9, glede ustreznega ravnovesja oblasti, pa, oziroma sistema nadzora, pa lahko to najdete eh, tudi v četrtem odstavku. Tam govorim tudi o internetu. Eh, internetna zakonodaja je bila pred kratkim spremenjena. Eh, tega nisem še omenila v besedilu, sem pa to omenila na začetku v svojem prvem prispevku. Eh, potem pa še nekateri drugi predlogi sprememb. S tem imam težave, naši partneri. so turške oblasti. E, nima smisla se sestajati z različnimi skupinami v tretjih državah, kjerkoli se pač te skupine nahajajo. Ti niso naši partneri. Naši partneri so oblasti. Mi se pogajamo z uradnimi oblastmi v Turški republiki. Samo z njimi. Gospod Obiols, omenjali ste nekaj objektivnih točk, z njimi se strinjam, tudi nekaj kritik je bilo in mislim, da lahko tukaj dosežemo razumne kompromise. Sama kot poročevalka želim v čim večji meri sprejeti stališča celotnega parlamenta. Ne uporabljam vedno enakih besed, ampak eh, mislim, da ni preveč produktivno, če se začnemo zdaj prepirati o beseditvah. Poleg tega se moramo začeti zavedati, da v luči kritične situacije, v kateri se je notranje znašla Turčija, ne samo v luči ciprskega vprašanja, ampak celotne situacije, moramo narediti vse, da bo to poročilo sprejeto skar največjo večino. Turčija je pomembna partnerica Evropske unije. Še vedno se pogajamo s Turčijo. To je država kandidatka za pristop k EU. In uh, kljub različnim eh, neprijaznim besedam, ki letijo na Turčijo v številnih državah članicah, nihče še ni zaprosil, da bi se pogajanja prekinila. Sama kot poročevalka, pa tudi mi kot Evropski parlament bi morali ukrepati v kontekstu uh, realne situacije in Sama si prizadevam za to in tudi priporočam to poročilo v sprejetje. Hvala. To... Hvala lepa. Sedaj pa se bomo posvetili razpravi o naslednjem eh, poročilu. Eh, in sicer gre tukaj za priporočilo svetu, vrčevalke Kristine Ojoland, gre pa za bizumske umitve za ruske uradnike upletene v primer Sergeja Magnitskega. Eh, gospa Ojoland, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, ta primer gotovo dobro poznate. Tukaj imamo priporočilo parlamenta svetu. S tem vprašanjem smo se že ukvarjali. Um, s tem smo se ukvarjali skoraj da dve leti. Že leta 2012, oktobra, smo sprejeli prvo priporočilo svetu in smo predlagali uvedbo vizumskih omejitev in pa zamrznitev premoženja. Se opravičujem, gospa Ojoland, naj prosim kolegice in kolege, da če želijo zapustiti dvorano, naj to storijo, ampak prosim, da to. Uh, storijo tiho, kajti z razprava smo že začeli. Torej, gospa Ojland, beseda je še enkrat vaša. Videti je, da ljudje bežijo iz te uh, teme. Kakorkoli. S to temo se ukvarjamo že kar nekaj časa. In ne glede na naša prizadevanja, ne glede na to, da smo sprejeli priporočila za svet in ne glede na to, da smo ta priporočila ponavljali v različnih resolucijah, ki smo jih sprejeli v Rusiji, svet do sedaj te zadeve še vedno ni uvrstil na dnevni red. Gospa Ashton še ni postavila tega vprašanja na dnevni red sveta. In zato še vedno uh, pogrešamo odločitev držav članic. Še vedno nimamo njihove odločitve. Pravzaprav ni bilo še niti razprave o tej zadevi. Zato predlagamo, da Evropski parlament še enkrat razmisli o teh priporočilih. Predlagamo to, da bi moral parlament sprejeti nova priporočila za svet, kjer znova ponavljamo naše zahteve. In sicer naše zahteve iz leta 2012. Poleg tega pa predlagamo tudi to, da naj parlament sprejme seznam ljudi, za katere menimo, da bi morali izvajati sankcije. Ta seznam delno izhaja iz seznama ZDA. Kot se vsi spominjamo, je ameriški kongres sprejel zakon o magnitskem v decembru 2012. Toda na tem seznamu je več imen. Kajti prejeli smo tudi nove vire in sicer potem, ko je eh, ameriški kongres prejel svoj seznam ljudje, ki so imenovani tukaj, so dokumentirali, dokumentirani kot udeleženci umora Sergeja Magnitskega, sodelovali so tudi a, pri tem, ko so mu zavrnili zdravstveno pomoč. Ti ljudje so bili upleteni tudi v njegovo mučenje in pa v prikrivanje tega primera. Poleg tega so upleteni tudi v um, obsodbo po njegovi smrti. Seznam je zelo pomemben del teh priporočil in so zato tudi ta priporočila bolj konkretna. To besedilo daje svetu tudi prvo idejo v zvezi s tem, za koga bi moral Evropski parlament izvajati eh, sankcije. To ni zaprt seznam. To je začasni seznam, to je zgolj predlog, ki ga lahko svet še spremeni, lahko ga razširi z določenimi imeni. Pomembno pa je, da svet spomnimo na to, da parlament ohranja svoje stališče iz leta 2012. Hvala. Hvala lepa, gospod Protasijevič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povdarim, da je bila politična skupina Evropske ljudske stranke že od začetka za to, da eh, zahtevamo izjave in da bi morali kaznovati krivce. Torej tiste, ki so bili odgovorni za smrt Sergeja Magnitskega. Pobuda, da bi sprejeli priporočila še v tem mandatu, je dobra in dobro utemeljena. To pobudo bomo tudi podprli. Govorili bomo tudi o podrobnostih tega besedila. Ampak zamisel seznama je po mojem mnenju zelo dobra. Treba je opozoriti na imena ljudi, ki so nesporno upleteni v njegovo usmrtitev. Hvala lepa. Če imam. Uh, let me say on behalf. Hvala lepa, gospod Kirilov. Naj v imenu našega poročevalca v senci povem, da je uh, to poročilo dobra podlaga za razpravo. Kaj ti razvoj nas vse skrbi? To je zaskrbljujoč primer tega, kako obravnavajo ljudi v Rusiji, zlasti žvižgače. Pračevalec v senci je že napovedal, da bo unisel nekaj predlogov sprememb in se je še naprej deloževal razprave. Hvala lepa, sedaj pa gospod Šulc. Gospod predsedujoči, v imenu svoje politične skupine bi rad povedal, da pa vsem podpiramo poročilo gospe Ojoland. Obžalovanje vredno je, da se ta kriminalna zgodba tako dolgo vleče in da eh, komisija eh, do sedaj še ni reagirala na to, kar mi od nje zahtevamo. V Rusiji se ta primer izredno zavlačuje in um, krivi so bili izpuščeni. Vemo tudi, da Magnitskega tudi postumno preganjajo. To je neverjetna zgodba. Dobro bi bilo, če bi uh, se znam razširili. lahko bi vključili eh, tudi eh, konkretne um, uh, očitke posamečnim osebam, torej obrazložitve, zakaj um, jim želimo zamrznitvi vize in pa premoženje. Tako bi dali znak, da ima Evropska unija tudi zobe in da bo Evropska unija uh, zarjula takrat, ko bodo preganjali uh, takšne ljudi kajti eh, iz Rusije dobivamo poročila o tem, kako se Rusija upletuje, upleta v Ukrajino, kako se vojaške osebe eh, um, um, vključujajo v dogajanje v Majdanu. Mislim, da bi morali pravzaprav imeti še čisto drugačen seznam. Eh. Gospod Tenok, hvala lepa, gospod predsedajoči. Čestitke poročevalke gospe Ojoland za to poročilo. Zelo pomembno je, da izkoristimo to priložnost in pa priznamo delo gospoda Magnitskega, kajti on si je William Browder, eh, Hermitage Capital, eh, si je prizadeval za pravico za Sergeja. Moja politična skupina je tudi zaskrbljena zaradi vladavine prava in pa zaradi nekaznovanja v Rusiji. Kajti tisti, ki so hm, krivi za usmrstitev tega hm, žvižgača, so še vedno na prostosti in to se dogaja tudi po njegovi smrti. Magnitskega še vedno preganjajo, čeprav je mrtev. V večini držav je pravno to nemožno in nesprejemljivo, torej v večini pravnih sistemov. sistemov. Spominjam se ruskega diplomata, ki je poskušal to upravičiti, čež da preganjajo ljudi tudi po njihovi smrti. Sploh si ne znam predstavljati, kako trpijo njihovi svojci. Mislim, da je to dober poskus, da bi sankcionirali odgovorne. Britanski parlament, ameriški kongres in pa tudi številni drugi parlamenti po svetu so to podprli. Seveda to ni zavezojoča resolucija, pravzaprav nimamo nikakršne pravne kompetence tukaj, gre samo za to, da zauzamemo svoje stališče. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kellam. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, ne se zahvalimo gospi Ojoland za njeno ustrajnost. Tu je ena pasaža v osnutku, ki bi jo rad poudaril. Nujno je treba zasledovati uh, skladno politiko Evropske unije, ki jo delijo vse države članice. In nujno moramo poslati signal Rusiji kajti Rusija krši svoje mednarodne obveznosti in sicer vedno bolj. In dokler bomo še naprej ponavljali, eh, kako smo zaskrbljeni, eh, ne bomo dosegli nobenega smisla. To je politično skorumpirana družba in zato potrebujemo eh, sankcijske ukrepe, ki lahko nekaj spremenijo. In ja, primer magnetskega je zelo do, dobro dokumentiran primer. Mislim, da bi morali eh, sprejeti seznam oseb, tako kot je to storil tudi eh, ameriški eh, kongres, torej seznam tistih ehm, krivcev za njegovo smrt. Danes popovdne se lahko obrnemo na visoko predstavnico. Zakaj? je ni uspelo vključiti tega vprašanja na a, e, e, dnevni red a, e, sveta za zunanje zadeve. Hvala lepa, gospod Lansbergis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne gre samo za Sergeja Magnitskega. Tukaj gre tudi za naše dostojanstvo Evropskega parlamenta. Naš odbor se mora zauzemati za demokracijo in človekove pravice in ne bi smel popuščati. Biti bi morali um, ustrajno proti nekaznovanju tistih, ki mučijo, ubijajo in preganjajo. Podprimo pobudo. Kristine Ojland, ki je prišla ob pravem trenutku. Hvala lepa. Sedaj pa uh, generalni direktor, direktorat Home Evropske komisije, gospa Schmidt in pa gospod Palman bosta dobila besedo. Prosim, da nam pojasnite, kako sprejemate uh, to mnenje, ki smo ga danes predstavili. Torej, gospa Schmidt oziroma gospod Schmidt. Um, sem gospod Palman, sem, prihajam iz GD Home. Najprej bi se moral odzvati eh, služba za zonanje zadeve, kajti to je vprašanje, ki ni v naši pristojnosti, torej ni v pristojnosti eh, GD Home. Torej predlagam, da date besedo kar predstavniku službe za zonanje delovanje Evropske unije. Dobro, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil poslankam in poslancem, da ste opozorili na primer Magnitskega. Kot ste dejali, žal to ni osamljen primer tega, kako ne deluje eh, pravosodje in pa kako ne deluje boj proti korupciji v Rusiji. Ne povem, da spremljamo vse te posamične primere za vso dolžno pozornostjo, ki jo zaslužijo. Kajti, če si pogledamo te zadeve, lahko poudarimo sistemske probleme v predsodni fazi e, in pa pogoje v zaporih in pa vse probleme, ki so s tem povezani. Podpiramo vse aktiviste, ki so vključeni v e, primere zaščite človekovih pravic. Podpiramo pobude za demokracijo in človekove pravice. 3 milijone evrov letno eh, daje Evropska unija za to Rusiji. In spremljamo tudi vse posamične primere, eh, srečujemo se za odvetniki, za družinami eh, gospoda Magnitskega, seveda smo se srečali z njegovimi brati in pa z vsemi ljudmi, da bi lahko skupaj določili, kaj bi lahko storili v zvezi s tem primerom. Kar pa se tiče primera Magnitskega, vse ste že povedali danes dejstvo je, da je boj proti korupciji spodletel in pravosodni sistem je spodletel v Rusiji. Preiskave potekajo v Rusiji. Torej, dva eh, tovrstna organa sta ugotovila, da ni dobil zadostnega zdravstvenega eh, eh, da ni dobil zadostnega zdravljenja in da je prišlo do mučenja. Vzeli smo na znanje tudi poročilo Sveta Evrope. To je poročilo Gross, ki obravnava isto temo in prihaja do istih sklepov. Torej, kaj je bilo že storjeno in kaj več bi še lahko storili? To je poglavitno vprašanje. Naj povem, da je to enkratni položaj, ko predsednik eh, Evropske unije, torej gospod Van Rompuy, je napisal pismo o tem primeru gospodu Medvedjevu. O tem primeru prosil je za preiskavo, ki naj jo izvedajo ruski organi v zvezi s tem primerom. Svet je pozoren na to temo in tudi gospa Eštonova spremlja zadevo. Izdala je dve izjavi v zvezi z primerom Magnitskega v preteklem letu. Če tudi to ni bilo specifično na dnevnem redu eh, Sveta za zunanje zadeve, je jasno, da to spremljamo in da se s tem ukvarjamo so, zelo pozorno. Sam predsedujem uh, um, posvetovanjem o človekovih zadevah z Rusijo in spremljam to zadevo. Ruske oblasti nam podajo odgovor, namreč da politiziramo ta primer. In to je edini odgovor, ki smo ga do sedaj prejeli od njih. Torej, kaj bi lahko še več postorili? kot svet Evrope, kot njihova resolucija, povdarjamo pomen, da bi a, eh, zamrznili premoženje in pa prepovedali vizo kot sankcijo. Če bi želeli aktivirati to vprašanje, bi si morali pogledati natančno tudi posledice. Sedaj pa bom predal besedo kolegom, ki bodo pojasnili, kako bi lahko to storili. S sankcijami imamo nekaj izkušenj, seveda tehnično. Najprej se morajo vse države članice strinjati o tem. Ampak kar je še bolj pomembno, vemo, da imamo težke izkušnje iz preteklosti. Kaj te ljudje se tega seznama gredo lahko na sodišče in to izpodbijajo. Lahko izpodbijajo sankcije proti njim. Torej, če bi se lotili tega ukrepa, potem bi morali zelo natančno oceniti, kakšne posledice bi lahko sprožili kajti lahko bi bilo negativno, če bi uspeli pred sodiščem, eh, torej te ljudje. Zato pozivamo k temu, da bi bil naš odgovor bolj stopnjevan, da bi prosili organe v Rusiji naj storijo svoje domače naloge, naj eh, izvedajo natančno preiskavo v tem primeru. Če se pa ne bodo odzvali, potem imamo na voljo različno urodje. Evropski parlament je v preteknem letu že podal predloge v zvezi s tem, eh, v zvezi s pogajanjem o sporazumu o liberalizaciji vire. Tudi na ta način bi se lahko lotili eh, rešitve tega problema. Torej, sankcije v smislu prepovedi vize in pa zamrznitve premoženja eh, so sankcije. Um, so pravzaprav res zadnje urodje. Sedaj pa gospa Ojland, hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi, hvala lepa za vašo podporo vidim, da lahko nadaljujemo s temi priporočili. Veselim se vaših predlogov sprememb. Nekateri eh, ste jih že obljubili. Upam, da bomo lahko spoštovali časovnico in da nam bo eh, to uspelo še v tem mandatu. Upam, da bomo torej sprejeli ta preporočila še pred zaključkom tega mandata Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 27. februar ob 12. Tako, sedaj pa premor. Aha, še gospod Lansdorf. Kratko vprašanje. Ali ste napovedali omenje, eh, spremenjeno časovnico za poročilo v Turčiji? kajti nismo slišali a, napovedi novih datumov, čeprav smo sami predlagali spremembe. Morda sam sem to preslišal. Ali imamo novo časovnico za poročilo v Turčiji? Če jo imamo, je niste napovedali ali pa je to še v razvoju. Mislim, da še delamo na tem, pravi gospod predsedajoči. Ampak kdaj je prosila za spremembo? Kaj se nismo dogovorili za to? Osnutek resolucije o poročilu o Turčiji leta 2012. Torej, 3. marec bo potekalo glasovanje, to imam tukaj zapisano. A, no, leta 2014, da. To imam tukaj pred seboj zapisano. Dobro. Sedaj pa a, eh, premor do razširjenega biroja. Hvala lepa.